tega, kar vidim in tako eh, nepremišljenega delovanja naših delegacij. Najče hvala. Ja, Najlepša hvala, gospod Cashman. To smo si zapisali. Resnično obžalujem, da ste se odločili za ta korak. V vašem pismu ste na to opozorili. In konferenca predsednikov se je soglasno odločila za to. To seveda obžalujem, ne morem pa nič storiti, da bi to preprečil. Preden gremo na glasovanje o poročilu Ferreira o bančni uniji, bi rad sporočil naslednje. Bančna unija je zgodovinsko pomemben projekt. S tem poročilom bomo opravili vrhunsko delo v našem Evropskem parlamentu. In bančna unija je primerljiva samo s sprejetjem notranjega trga. Zato moram kot predsednik Evropskega parlamenta poudariti, kako pomembno je, da bomo ločili držav, javni dolg od toksičnih bank in zato moram pozdraviti, kako zelo veliko bomo storili za naše državljane. 5 močnih žensk in en moški so se zelo odlično in zagrizeno borili za bančno unijo. Rad bi se zahvalil gospej Ferreri Sharon Bowles, eh, Viktoriji in pa Svenu Gigoldu za to, da so se tako izredno borili v imenu Evropskega parlamenta. Sicher mit Seveda nekateri drugače lahko ocenijo ta rezultat, vendar pa se mi ta rezultat zdi vsega občudovanja vreden in mislim, da smo se resnično vzorno pogajali za ta rezultat. Gospod Venizelos ima besedo predsedujoči svetu. Evkar, evkar